Good morning, ladies and gentlemen. Eh, we will start. Dobro jutro, gospe in gospodje. Začeli bomo s sestankom eh, odbora za proračunski nadzor. Upam, da nihče ne protestira, kar se tiče današnjega dnevnega reda, tako da lahko ta dnevni red sprejmemo. Kot ponavadi imamo z nami tolmače, drugih sporočil pa nimam. Takoj se lahko lotimo glavne točke na enem redu in to je razrešnica za leto 2016 za Evropsko službo za zunanje delovanje ESZD. Tako kot se to po evropsko spodobi, so z nami trije glavni akteri, gospod Ruso, član računskega sodišča, ki bo prvi dobil besedo, z nami je podpredsednica, gospa Mogherini, veseli smo, da ste z nami. Vemo, kako težko je pozitivno govoriti na želje parlamenta, ampak uspelo vam je. In na to še poročevalec. Skrivnost pa je ta, da so vsi trije italijani, kar pomeni, da je pred nami lep dan. In še točni smo, pravi podpredsednica. Na to bomo besedo predali članom in članicom odbora. In kljub temu, da imamo na voljo 90 minut, kar pomeni celo nogometno tekmo, in kot veste, želijo vsi poslanci in poslanke zabiti gol, to prosim upoštevajte, tako da bodo lahko vsi dobili besedo. S tem pa besedo predajam članu računskega sodišča, gospodu Rusu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospod poročevalec, člani članice odbora za proračunski nadzor, visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Veseli me, da lahko predstavim deseto poglavje letnega poročila računskega sodišča. Gre za oceno upravnega, u, e, upravne rabe sredstev, danes za ISZD. Ocena sodišča za leto 2016 je pozitivna. Nismo zaznali pomembne napake. Stopnja napake je ni cela dve odstotka. Ocena temelji na vzorcu stotih transakcij. 13 jih je zadevalo Evropsko službo za zunanje delovanje. pet transakcij, ki so bile izpostavljene preizkusu, je bilo problematičnih. Zaznali smo podobne šibkosti eh, pri javnih razpisih kot leta 2015. Gre za vprašljivo eh, rabo določenih tipov eh, razpisnih postopkov, gre za pomankanje določenih dokumentov v nekaterih fazah postopka in gre za nespoštovanje regulatornih postopkov rokov za objavljanje informacij. Poleg tega smo ocenili tudi upoštevanje priporočil SZD iz letnega poročila za leto 2013, kar se tiče upravljanja eh, z nadomestili, eh, z družinskimi eh, nadomestili smo ugotovili, da so v določeni meri sledili našim smernicam, enako velja za javne razpise. To pa je treba obravnavati skupaj s komentarji o javnih razpisih, ki sem jih eh, omenil za finančno leto 2016. Letos nimamo specifičnih priporočil za SZD. Kot je že bilo izpostavljeno tekom postopka razrešnice, je računsko sodišče obravnavala tudi izvajanje zmanjšanja eh, zaposlenih za 5 odstotkov, kakor so se proračunski organi dogovorili leta 2013. Dodatne informacije smo izpostavili v predkratkim objavljeni reviziji. Ugotovili smo, da SZD izvaja to ciljno usmerjeno zmanjšanje števila zaposlenih. Ker pa je SSD, SSD začela zmanjševanjem zaposlenih eno leto pozneje, bodo končni cilj dosegli še leta 2018. Tekom priprave letnega poročila smo pripravili tudi posebno poročilo številka 7 za leto 2016 in sicer na temo upravljanja eh, nepremičninske politike SSD po svetu. Ugotovili smo, da nepremičnine načeloma odražajo potrebe delegacij, niso pa vedno eh, najboljša vrednost za uložen denar. Te eh, komentarje in priporočila pa naj bi eh, v SSD izvajali leta 2019. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, član in članice odbora, sedaj sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Mogherinjeva. Najlepša hvala. Najprej bi se eh, rada upravičila, gospod predsedujoči, da sem zamudila predvideno sejo, ki eh, bi se naj udeležila prejšnji teden v Strasburu. Kot eh, številni drugi sem bila tudi sama žrtev gripe, ampak danes imamo malce več časa za eh, razpravo. Po mojem mnenju je to seveda izjemno pomembna faza eh, vodenja Evropske službe za zunanje delovanje. Enako je veljalo lansko leto. Rada bi se zahvalila vam, gospod predsedujoči in poročevalcu, za sodelovanje v zadnjih tednih in mesecih. Pogovarjali se bomo o eh, tem, kako izboljšati učinkovitost eh, naše službe. V teh eh, zadnjih letih smo videli, da se je vloga SZD razvijala in to zelo hitro. To seveda pomeni, da moramo hitro prilagajati naš način eh, dela, tako da se prilagodimo na nove izzive. Obstaja velika potreba potem, da je Evropska unija globalni akter, vedno pomembnejši partner smo pri vseh najobčutljivejših temah eh, naše dobe in to v eh, vedno težjih eh, situacijah tekom vsakdanjega dela ugotavljam, da je ozaveščenost o naši vlogi vedno večja, ne zgolj v naši regiji, ampak tudi pri drugih dosegih. To velja znotraj Unije, v državah članicah, naprimer v vprašanju migracij. Pred tremi leti uh, Eh, vprašanju priseljevanja spoh ni bilo del eh, zunanjega eh, dela Evropske unije. To ni bila pristojnost SZD. Sedaj pa Evropska politika za priseljevanje računa na naše delo, sodelovanje z agencijami Združenih narodov, UNHCR in tako naprej. Veliko je odvisno od naših skupnih skrbniških skladov, priseljenskih sporazumov, eh, od naših eh, misij, eh, sodelovanja z Afriško unijo in zrušenimi narodi. Imamo celo vrsto sporazumov s partnerji po svetu, od Pakistana do drugih delov Azije in pa seveda tudi Afriko je treba omeniti. Pričakovanja, kar se tiče razpona našega dela, so se torej povečala v zadnjih letih večja je tudi ozaveščenost o naši vlogi zunaj eh, Evropske unije. Kot Evropska unija smo postali referenčna točka ne zgolj v regiji, ampak tudi globalno gledano, od Južne Amerike do uh, Daljnega eh, vzhoda, od uh, Afrike do Arktike. kot veste, skrbimo tudi za eh, krepitev in preživetje multilateralnega sistema Združenih narodov. Ta družina, kot se zavedate tudi vi v parlamentu, eh, nas potira, podpira pri podnebnih spremembah, trajnostnemu razvoju in tako naprej. Zagotavljanju miru. Eh, Antonijo Gatereš, generalni sekretar Združenih narodov, ima zelo ambiciozno agendo in ve, da se lahko zanese na našo podporo in na naše izvajanje. Naj podam še nekaj primerov. Vem, kako, eh, veste, kako pomembni smo tudi za ohranitev eh, jedrskega sporozuma z Iranom. Eh, veste, kako pomembna je naša vloga pri reševanju konflikta med Izraelom in Palestino. Sodelujemo tudi z Arabsko ligo in drugimi partnerji. V zadnjih tednih smo gostili tudi predsednika Netanjahoja in gospoda Abasa tukaj v Bruslju. Na to proces eh, za Sirijo, skrb za Sirice znotraj države in zunaj države, pa tudi naše sodelovanje v Iraku. Pred kratkim smo namreč pripravili eh, misijo za reformo varnostnega sektorja v tem eh, težkem času in čez nekaj tednov bomo sopredsedovali tudi konferenci na to temo. To so številni primeri in lahko bi nadaljevala, lahko bi šla od Nove Zelandije do uh, Čila, od Kanade do Japonske. V vsakem primeru je naša vloga eh, nekaj posebnega, kar se tiče naših eh, pristojnosti in moči, kar se tiče zaupanja, ki smo ga vzpostavili, kar se tiče humanitarnega angažmaja, sodelovanja z najpomembnejšimi akteri in seveda vse to na podlagi naših skupnih načel. Naj povem še nekaj, kar je popolnoma eh, jasno vedno pomembnejša referenčna točka smo tudi na naši celini. Kar se tiče tiči, tistih eh, partnerjev, ki niso člani Evropske unije, so pa vseeno evropejci. Naprimer, eh, vzhodni partnerji. Um, Vedno pomembnejši eh, partner smo tudi za njih, to je sporočilo, ki ga pogosto slišim. Z nami želijo več sodelovati, trgovati in delati na vseh različnih vidikih sodelovanja. Smo seveda tudi referenčna točka, in to vedno pomembnejša, za Balkan. naših eh, šest partnerjev eh, dela v smeri eh, prenove družbe in približevanja Evropske unije. Tekom šestih mesecev bolgarskega predsedstva lahko naredimo na Balkanu še več. Oni lahko stopijo še en korak bliže Evropske unije in to je seveda pomembno za nas tudi iz varnostnega vidika. Na to kar se tiče Evropskega parlamenta. Eh, vem, da se poslanci in poslanke Evropskega parlamenta zavedajo eh, manevrskega prostora, ki ga ima Evropska unija, eh, ki ga lahko Evropska unija izkoristi, razišče, kar se tiče zunanjega delovanja. Pogosto najdemo nove priložnosti, nove izzive in prazen prostor, ki ga moramo zapolniti kot podporniki eh, miru, varnosti, sodelovanja in človeškega razvoja. Ni na ključje, da eh, Eurobarometer eh, kaže, da evropski državljani v veliki meri podpirajo še, še več skupne evropske varnostne politike. Vedo namreč, da lahko dosežemo več na evropski ravni kot na nacionalni ravni. Obstaja torej potreba po širšem delovanju strinjam se s tem. Eh, mir, varnost in človeški razvoj tukaj v Evropi je seveda odvisen tudi od eh, varnosti na naših mejah, od situacije na naših mejah in to smo videli v zadnjih letih, kar se tiče boja proti terorizmu, eh, kar se tiče reševanja priseljevanja, migracijskih tokov in tako naprej. Videli smo, kaj se dogaja znotraj in kaj se dogaja zunaj Evropske unije. In s tem prehajam na točko na njenem redu. Kot poslanci in poslanke Evropskega parlamenta se verjetno zanimate ne zgolj za Eh, račune, ampak tudi za politično okolje, eh, v katerem deluje naša Evropska služba za zunanje delovanje. Če želimo odigrati to vlogo, potem moramo pomesti pred lastnim pragom, kar se tiče proračuna. Kot smo dejali lani, potrebujemo ustrezna sredstva, če želimo reševati te nove izzive in eh, rešiti vprašanje novih pričakovanj to moramo seveda upoštevati, sicer to ni del eh, današnje razprave, ampak eh, to moramo upoštevati v okviru razprave v večletnem finančnem okviru po letu 2020. Naše prioritete je treba postaviti tam, kjer stojijo prioritete eh, naših državljanov. Imamo dožnost in tudi interes, da smo kredibilni, odgovorni in pregledni pri našem vsakdanjem delu. Biti moramo dosledni, vedno se moramo držati najvišjih standardov na področju eh, zunanjega delovanja je kredibilnost, tudi proračunska kredibilnost, eh, odgovornost in preglednost, eh, ta načela so edina možna osnova za sodelovanje z našimi partnerji, od katerih namreč zahtevamo isto odgovornost, preglednost in pa kredibilne proračunske korake. To je namreč torej del našega dela če želimo biti kredibilni v našem sodelovanju s partnerji zunaj Evropske unije in če želimo biti kredibilni do naših državljanov, potem eh, moramo biti sto odstotno eh, kredibilni, pregledni in odgovorni, kot sem dejala. Resnično ocenim torej to priložnost za razpravo o tem, kako še dodatno izboljšati naš način dela. Po mojem, eh, to ni toliko nekakšna analiza, kot ste namreč slišali, ni nekih večjih težav, ki jih je treba rešiti naše službe pa so eh, odgovorile na vsa tista prva vprašanja. Eh, danes eh, so kolegi z mano in bodo lahko odgovorili na ta tehnična vprašanja, za katera sama nimam dovolj znanja, ampak oni se lahko vedno odzovejo tudi na tehnične vidike tega dela. Zame je to priložnost prisluhniti vašim predlogom in komentarjem v zvezi s tem, kako izboljšati učinkovitost naše službe, kako izboljšati učinkovitost rabe sredstev in kako izboljšati upravljanje naše službe. Mislim, da smo na isti strani. Vsi želimo, da SSD doseže maksimalne eh, rezultate prek eh, ustreznega eh, finančnega upravljanja. Kot v prejšnjih letih, tudi letos vidim to priložno kot priložnost za izmenjavo mnen, za izmenjavo izkušenj in za izboljšanje določenih elementov. Nekateri elementi bodo morda zahtevali malce več časa, eh, včasih namreč eh, potrebno več časa, da preusmerimo neko ladjo, odvisno kako velika je ta ladja, seveda. Ampak pomembno je, da se usmerimo v pravo pot in da na to eh, sledimo gibanju v pravo smer. In to je zame prav tako pomembno. Vedno znova moramo preverjati, če gremo v pravo smer, če so spremembe, za katere smo se odločili, pravilne in če smo na pravi poti na določenih področjih je treba pospešiti naše delo eh, in tam bom eh, prosila za podporo Evropskega parlamenta, da mi pomagate, eh, da tudi v drugih institucijah pospešimo to delo. Marsikaj je možno doseči v kratkem času. Lahko vam dam nekaj primerov izboljšav od lanskega leta do danes, na katere sem ponosna. Evropska ombudsmanka je pravilno izpostavila vprašanje plače naših stažistov. Z njimi delam iz dneva v dan, delajo energetično, odgovorno, polni so zanosa in zame je bilo jasno, da jih moramo primerno plačati. Sedaj jim ponujamo štipendijo in ombudsmanka je sedaj potrdila naše upoštevanje uredbe. To je eh, torej nekaj, kar smo lahko spremenili takoj, kar smo torej eh, tudi naredili in kar je pozitiven rezultat. Nekatere stvari so preproste, no ne preproste, nič ni preprosto, ampak pri takšnih primerjih bom sama in tudi moje službe eh, bodo napredovale hitro, hitro sprejele odločitve, odločno sprejele odločitve. Tako se lahko usmerimo v pravo pot in si prizadevamo za to, da se zadeve hitro spremenijo. To je primer, torej štipendije za stažiste. In eh, tukaj je eh, jasno pokazano, kako pomembna je podpora proračunskih eh, organov za izboljšavo našega delovnega okolja. Zakaj omenjam delovno okolje? Za me je bistvenega pomena, da v tej službi, Evropski službi za zonalne delovanje, pokažeš kot zaposlena oseba strast in energijo. Če to delovno okolje ni pozitivno, potem je težko eh, reševati takšne izzive eh, motivacije, eh, včasih tudi časa in drugih omejitev, ki sledijo tej službi. Zame je torej motivira, motivirajoče, dobro delovno okolje bistvenega pomena. Zahvaljujem se gospodu Petru Rusu iz računskega sodišča za prisotnost in za izrečene besede letno poročilo računskega sodišča za leto 2016 eh, je potrdilo, da je eh, stopnje napake pod pragom dveh odstotkov, eh, pragom pomembnosti. Naš finančni sistem pa je bil potrjen strani generalnega direktorata za proračun, sledili smo tudi vsem njihovim priporočilom. Sodišče je spostavilo določene pomisleke v zvezi z javnimi razpisi za pogodbe z nizko ali srednje veliko vrednostjo. To jemljemo zelo eh, resno. To je zelo kompleksno in pomembno področje za naše delegacije. Upoštevati je treba in nekateri imate seveda s tem izkušnje, da naše delegacije ne eh, delujejo vedno v državah, kjer eh, trg deluje po evropskih standardih. To je seveda velik izjiv. Včasih je težko upoštevati naše najviše standarde za javne razpise in preglednost. To ne pomeni, da eh, vržemo puško v koruzo, to zgolj pomeni, da je treba izpostaviti in upoštevati ta izjiv. Delati znotraj Evropske unije v naših državah je nekaj popolnoma drugačnega, kot delati v drugih državah na drugih trgih. Ravno zato eh, vedno znova izboljšujemo usposabljanje naših zaposlenih, razvijamo smernice in poenostavljamo postopke,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 to je bistvenega pomena za našo zunanjo politiko. Je pa to pomembno tudi eh, z vidika drugih eh, področji eh, politike Evropske unije. Ravno zato moramo ohranjati in razvijati to mrežo. Zavedam se, da številni od vas, kolegi in kolegice, ki so že naprimer organizirali misije v kontekstu parlamentarne diplomacije, spremljate delo naših delegacij na terenu in ponavadi računate na njihovo podporo in pomoč pri organizaciji različnih misij. Eh, pri tem seveda spoštujemo različne avtonomne pristojnosti. Razvoj in ohranjanje tega omrežja pa ima seveda proračunske posledice, kar velja za vse eh, diplomacije po svetu. Imamo 820 milijonov evrov proračuna, kar je precej eh, skromno, glede na to, kakšno delo upravlja naših 7000 zaposlenih. Kot sem dejala, je njihovo delo vedno širše, pokrivamo nova področja od ekonomske diplomacije do eh, spremljanja evropskih eh, vlagateljev in podjetij po svetu, podnebne spremembe, boj proti terorizmu, migracije, kulturna diplomacija in tako naprej. Vsak dan se soočamo z novimi izzivi in z novimi področji dejavnosti, kjer eh, se zahteva eh, zunanje delovanje Evropske unije in se eh, to zunanje delovanje tudi pričakuje. Lahko vam dam dva primera uh, mojega vsakdana. Včeraj sem se srečala uh, z uh, generalnim direktorjem UNESCO in pogovarjala sva se o tem, kako naprimer ohranjati kulturno dediščino na terenu, kako uh, preprečiti, da uh, kulturna dediščina postane, postane finančno sredstvo za uh, teroriste. Uh, gre za ljudi, ki imajo izkušnje, ki eh, poznajo te zadeve, ki eh, vodijo projekte. Dan prej sem se srečala eh, z direktori najpomembnejših predstavnikov vesolske industrije Evropske unije in ti prosijo naše delegacije, da jim pomagajo pri tekmovanju z drugimi po svetu na tem kompleksnem področju. Gre za eh, delegacije, ki so včasih precej majhne, ki imajo majhne proračune in eh, nimajo veliko zaposlenih. In eh, to so zgolj nekateri vidiki njihovega dela še nekaj bistvenega pomena, o tem smo se prav tako pogovarjali eh, lani in vem, da lahko računam na vašo eh, podporo. Varnost in varovanje našega osebja v svetu. To je vedno eh, v naših mislih. Dobro smo uporabili proračun iz varnostnega svežnja v letu 2016 in 2017. Zahvaljujem se parlamentu za vašo podporo pri tem pomembnem vprašanju. Z dodatnimi sredstvi, ki smo jih dobili, smo imenovali dodatnih 24 regionalnih uradnikov za varnost. Izboljšali smo kritično varnostno infrastrukturo, pripravili smo naprimer razpis za um, nove oklepnike, nova oklepna vozila. Situacija je v številnih eh, delih sveta vedno slabša, zato moramo zagotoviti varnost eh, našega angažiranega osebja, ki že tako ali tako deluje v zelo zahtevnem okolju. Hvala za to podporo. Za nas je tudi bistvenega pomena, da smo prisotni v najrazljivejših krajih po svetu in to so seveda tudi najnevarnejši kraji. Eh, naše osebje eh, torej včasih dela v zelo zahtevnem eh, okolju in zato si zaslužijo našo podporo. Morda so daleč stran od Evrope, v, eh, nevarnih eh, krajih, ampak delajo za našo varnost, za našo blaginjo, za blaginjo in varnost naših državljanov. Zato si zaslužijo eh, ustrezno varnost eh, prek ustreznih sredstev. Postajamo vedno pomembnejši partner po svetu, kar pomeni, da moramo biti tam, z zastavo, z obrazom, prisotni moramo biti. In tudi tukaj je Evropski parlament pogosto prosil eh, in zahteval za več prisotnosti in vidnosti Evropske unije. Eh, to pomeni, da eh, moramo delovati na terenu in neposredno sodelovati z našimi partnerji. Gre tudi za digitalno diplomacijo. Za nas je normalno, da smo v stiku prek elektronske pošte, WhatsApp in tako naprej, ampak neposredni stiki in prisotnost na terenu je nekaj, česar ne moremo zamenjati takšni neposredni stiki eh, na štiri oči, ko se je treba pogovarjati o občutljivih eh, temah ali pa ko je treba eh, za isto mizo spraviti več različnih akterjev ali pa ko je treba spoznati neko politično, humanitarno, krizno situacijo na terenu, v takšnih primerih moramo biti prisotni. Pogosto moramo potovati, tako kot druge diplomatske službe po svetu. Tako kot tudi vi poslanci in poslanke Evropskega parlamenta vedno pogosteje eh, potujejo po svetu in tudi to sama ceni. Mislim, da je parlamentarna diplomacija zelo pomembno orodje eh, v eh, okviru evropskega zunanjega delovanja in s tem dopolnjujete delo ostalih institucij. To je izjemno pomembno. Zame bistvenega pomena, da na tem področju izvajamo visoke standarde eh, preglednosti, učinkovitosti, stroški morajo biti čim nižji, če je le mogoče, eh, ampak nekatere misije so pač nujne. Pričakovanja, kar se tiče naše zunanje eh, politike, so zrasla. Svet je zahteval, da zmanjšamo število osebja za pet odstotkov. To smo Eh, končali eh, lansko leto. Računsko sodišče je potrdilo eh, te reze. Okrepili smo delegacije, kar se je le dalo. In do 20 mest bomo vsako leto prenesli iz sedeža v delegacije, če bomo imeli proračun za Eh, to eh, selitev eh, mest. Hvala še enkrat za vašo podporo v Evropskem parlamentu. Poenostaviti moramo našo prisotnost in naš način dela tukaj v Bruslju in v Evropi in povečati naše delo zunaj Evropske unije. Zato imamo posebne predstavnike Evropske unije in njihovo osebje, ki so del naših služb. To je prav tako zelo pomembno za vas. Imeli smo spremembo proračuna uh, za leto 2018. Računam tudi na podporo parlamenta, da svet uh, prepiša, da se uh, ta pobuda za osebje nadaljuje. To je zelo veliki ziv in mislim, da smo na isti strani. Poskušamo zagotoviti tudi ravnoteže v službi, kar se tiče spola, kar se tiče geografske zastopanosti eh, in tako naprej. Bolj kot smo raznoliki v tej službi, eh, bolj učinkovita je naša zunanja politika, ker imamo različne eh, pristope, različna stališča in že v začetku upoštevamo različno perspektivo. To nam v veliki meri pomaga in to je nek plus, ki jih nacionalne diplomatske službe, ki ga nacionalne diplomatske službe nimajo zagotovili smo ravnoteže v celotni službi, imamo pa eh, neravnoteže v določenih eh, kategorijah eh, osebja in trenutno jih poskušamo reševati. Naprimer, znotraj menedžmenta 46 odstotkov vodi delegacij prihaja iz nacionalne diplomacije leta 2014. Sedaj je to 43 odstotkov, odstotek pada, ampak mislim, da lahko tukaj izboljšamo Eh, situacijo in eh, izboljšamo tudi časovnico. Kar pa se tiče našega sedeža, pa eh, moram reči, da je neravnovesje, kar se tiče menedžmenta, obrnjeno. Vse skupaj uh, smo torej uravnoteženi, ampak imamo ti dve neravnoteži uh, v delegacijah oziroma uh, na sedežu. Se opravičujem, da sem bila tako dolga, ampak poskušala sem celovito obravnavati vsa vprašanja. Zato smo eh, eh, vzpostavili dve eh, projektni skupini, to sem zahtevala od generalnega sekretarja, ena o spolu in uravnoteženosti, druga o razvoju karijere. Od julija naprej to deluje in naše službe poskušajo izvajati te smernice, ki so jih predlagali eh, predstavniki v eh, projektnih skupinah. Eh, gre za zelo vključujočo projektno skupino, več kot 100 zaposlenih je tam sodelovalo in z, z nami so tudi kolegi, ki vam lahko pojasnijo več v zvezi s tem. Danes se ne pogovarjamo zgolj o proračunu pogovarjamo se o krepitvi vloge Evropske unije v svetu. Ravno zato eh, sem porabila nekaj več časa, zato ampak eh, reči moram, da nimamo pogosto priložnosti za izmenjavo mnen v tem odboru in eh, po mojem mnenju je bila torej moja naloga, odgovornost na mojih plečih ta, da vam podam nek širši uvid v kontekstu, v katerem delujemo. Gre eh, namreč za to, da rešujemo potrebe in pričakovanje naših državljanov in partnerjev v tem eh, posebnem trenutku v zgodovini in zato mora biti Evropska služba za zunanje delovanje čim bolj učinkovita, na voljo mora imeti ustrezna sredstva in vaše delo nam je vedno pomagalo pri uresničevanju naših ciljev. V tem eh, času globalnih napetosti in eh, vedno večjih pričakovanj eh, računamo na vas. Mislim, da imamo odgovornost, da smo zanesljiv, predvidljiv in kooperativen partner v tem kaotičnem svetu. Ravno zato morajo vse evropske institucije eh, delovati eh, na podlagi sinergije. Vsak seveda avtonomno in specifično, glede na različne pristojnosti in mislim, da tudi Evropski parlament tako razmišlja. Še enkrat se upravičujem za eh, dolgo predstavitev, ampak glede na to, da imamo danes malce več časa, sem tudi samo probila malce več časa. Hvala. Hvala za to predstavitev. Verjetno veste, da ta odbor ni nekak stiskaški odbor, ki ne bi želel sploh trošiti denarja. Če pojasnite svoje cilje, če dokažete, da je vaša institucija pomemben akter, potem smo lahko tudi naklonjeni to vrstnim oh-, odhodkom. Sedaj pa še Dajem besedo poročevalcu, ki je pripravil pisna vprašanja. Zahvaljujemo se vam za temeljite odgovore. Gospod Vali, izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedojoči. Predvsem bi se rad zahvalil visoke predstavnici za njen uvod. Zahvaljujem se tudi za odgovore na naša vprašanja, kajti tam smo obravnavali um, različne zanimive teme. Um, In eh, tudi v tej razpravi bi se lahko osredotočali na te teme. Zahvaljujem se tudi Petru Rusu za njegovo poročilo iz Evropskega računskega sodišča. V tem obdobju negotovosti na mednarodni ravni potrebujemo ISZD, ki je močen sogovornik in ki ščiti eh, človekove pravice in pa demokratična načela. Zato se ta postopek razrešnice ne omejuje zgolj na upravne vidike, ampak mora priznati tudi dodano vrednost eh, ukrepov, ki jih zagotavlja ISZD e eh, v letu 2016. Ves čas se je eh, služba osredotočala na človekove pravice, pa tudi na migracijo, boj proti trgovini z ljudmi. Iz vidika učinkovitosti lahko ugotovimo, da, je, da je prišlo do pozitivnih sprememb pri ISZD-ju, da pa so določene šibkosti, ki se nanašajo na upravljanje s sredstvi. Začnimo naprimer z eh, razpisnimi eh, postopki tukaj obstajajo določene težave pri razpisih. Prebral sem si odgovore v vprašalniku in videl sem, da predvidevate eh, usposabljanja in pa tudi eh, obrazce za nadzor postopkov. Včasih eh, so ti postopki zelo kompleksni, to da Želeli bi si boljših informacij eh, v zvezi s temi postopki. Potem, kar se tiče dokumentacije delegacij, potrebujemo zdrave prakse, zato da bi se izognili napakam in nepravilnosti. Eh, vemo, da obstaja tveganje za korupcijo in goljufije. Zato potrebujemo bolj pregledno, bolj dostopno dokumentacijo, da bi se izognili temu, da uh, ukrepi delegacije ne bodo pravilni in učinkoviti. Podali ste tudi postopek nadzora nad dokumentacijo eh, delegacij. In tukaj smo odkrili tudi slabosti. Sedaj pa stroški v zvezi s sedeži. To je zelo kučljiva tema. To, tega se bodo dotaknili gotovo tudi moje kolegi. Uh, Več kot 40 odstotkov stroškov delegacij se nanašajo na zgradbe. Stroški so seveda visoki. Odgovorili ste na naša vprašanja in dajali ste, da boste zaposlili arhitekte in inženirje zato, da bi izboljšali položaj na področju zgradb. Ampak kako bomo nadzirali pogodbe, ki so bile že podpisane? tako, da bomo res najemali oziroma kupovali te zgradbe po tržnih eh, cenah, kjer eh, sicer gre tukaj za države, kjer je zelo težko opredeliti tržne cene. Torej, kako boste zagotovili, da bi se izognili previsokim stroškom za evropske inštitucije? Morali bi znižati stroške za zgradbe, smo dajali. Ali nam lahko podate kakšne eh, podrobnejše informacije v zvezi s tem? Potem uh, proračun v primerjavi z preteklostjo. Uh, torej, stroški se financirajo iz proračuna za ISZD. Katere poenostavitve načrtujete? Zato, da bo proračun preglednejši in dostopnejši. Potem, kar se tiče stažistov, dobili smo priporočila ombudsmana eh, v zvezi z neplačanimi stažisti eh, v SZD-ju in eh, potem ste se odločili, da boste predvideli plačilo za vse. Stažista je seveda treba plačati in zato sem zadovoljen v zvezi z vašimi izjavami glede stažistov. Zadovoljen sem s tem, eh, da ste sledili priporočilom ombudsmana in pa Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Potem pa še stroški eh, misij, to je gotovo zelo kočljiva tema, ki sem jo prihranil za konec. Torej, velika polemika je vladala v zvezi z misijami visoke predstavnice. Seveda je to povezani s stroški. To je še vedno zelo relevantna točka. Ampak um, prosili smo, da bi objavili te stroške. Sedaj ste objavili stroške misij e, iz e, prvih dveh mesecev leta 2016 pričakujemo še več podrobnosti v zvezi s tem, zato da bomo dobili natančne podatke in da bomo zagotovili popolno preglednost tudi v zvezi z potovanji. Čeprav razumem, da je treba seveda ta potovanja opravljati. Sedaj pa bi prepustil besedo visoke predstavnici in pa predstavniku sodišča, da boste odgovorili na moja vprašanja. Moje kolegice in kolegi pa bodo gotovo imeli še številna druga vprašanja. Torej, nisem želel porabiti preveč časa, pred nami je še 45 minut in želel sem pustiti nekoliko časa tudi za predstavnike drugih političnih skupin. Hvala lepa. Hvala, gospod poročevalec. Besedo dobi gospod podpredsednica. Uh, v nekaterih primerih bom prosila Marko Dovita, da me dopolni. Glede na to, da smo vsi italijani, bom govorila angliško, da se izognemo občutku, da smo v italijanskem parlamentu. Najprej se zahvaljujem poročevalcu za pristop. Res je, tukaj obstajajo pomembna administrativna vprašanja. ampak vse moramo razumeti v kontekstu vprašanja, zakaj je to potrebno. Ehm, zahvaljujem se vam tudi za to, da ste povdarili pomen našega dela na področju človekovih pravic, zaščite človeških življenj in tako naprej. Kajti to ni bila vedno enostavna naloga. generalnemu sekretarju in pa izvršnemu direktorju bom dala besedo v zvezi z eh, upravljanjem virov. Več pa sta povedala tudi o vprašanju javnih razpisov, izvajanja stavb. No, seveda pa bom eh, o teh točkah nekaj povedala tudi sama. Najprej rezidence in pa pisarne. To je bistvenega pomena ne samo za SZD, ampak za vse nacionalne diplomacije. Tukaj obstaja potreba po razpravi. Po eni strani moramo biti trezni, sobrijeta. Po drugi strani pa tukaj predstavljamo Evropsko unijo. Zato eh, moramo na primeren način predstavljati obraz Evropske unije. Seveda to ne pomeni, da si lahko privoščimo luksus. Naš ugled je odvisen od verodostojnosti in resnosti dela, ki ga upravljamo ampak vseeno potrebujemo prostore za sestanke, za gostitve naših partnerjev in tako naprej. V zadnjih letih opažamo trend so najemanja, torej naši partnerji želijo stavbe najemati skupaj z Evropsko unijo. To je seveda smiselno in troškovno učinkovito. Uh, In tudi, ko gostimo druge evropske entitete ali institucije ali pa institucije drugih eh, držav, potem eh, uspemo ustvariti občutek enotnosti Evropske unije. Eh, naši partnerji v tretji državi vidijo potem Evropsko hišo. Včasih mi delimo prostore tudi z Evropskim parlamentom in tudi to je lahko zelo pozitivno. Seveda pa to včasih povzroča določene potrebe, treba je te stavbe potem prilagoditi, prenoviti um, in to seveda tudi zahteva sredstva. Potem uh, včasih moramo stavbe prilagoditi tudi v duhu priporočil, recimo prilagoditi jih je treba za invalidne osebe. ali pa je treba stavbe napraviti bolj energetsko učinkovite, ali pa je treba poskrbeti za prihranke z energijo. Eh, recimo na nekaterih stavbah smo mm, namestili mm, solarne eh, plošče, panele, eh, tako da to sicer po eni strani povzroča stroške, po drugi strani pa to povzroča prihranke. Se pravi, gre za investicije, ki morda povzročajo večje stroške v enem fiskalnem letu, ampak spet v drugem letu pa zaradi tega prihranimo. Še en element, ki je pomemben v zvezi z stavbami, je naslednji. Omenili ste tiči eh, eko in pa druge evropske organe, ki so del našega sistema. No, dva elementa sta za me tukaj pomembna. In sicer, sedaj imamo na, na voljo vse različne možnosti glede stavb. To je vključeno v dosije o stavbah. Um, nekateri rezultati v zadnjih letih so bili plot političnih odločitev, ki so bile sprejete, preden sem jaz nastopila na uh, eh, svoj položaj. V, na tem področju bi morali um, poskrbeti za več um, preglednosti. Trenutno imamo 100. 80 uh, eh, pisarn in 140 uh, eh, rezidenc po različnih državah. Seveda na izbiro stavb močno vpliva tudi varnostna situacija. Um, pogosto gre za um, stavbe, ki so tudi veleposlaništva, nacionalna predstavništva držav, članic. Včasih so te stavbe v območjih, ki niso nujno poceni ampak včasih pač moramo izbrati takšna območja zaradi varnostnih pomislekov. Zato, da zagotavljamo varnost osebja. Še zadnja pripomba v zvezi z stavbami. Jaz sem nasprotnik splošno naklonjena politiki kupovanja stavb. To sicer pomeni v določenem trenutku visoke stroške, ampak zaradi tega smo manj izpostavljeni nihanjem na trgu, gre za boljšo naložbe tudi v smislu upravljanja virov, ki so nam na voljo. Prav tako pa nam to pomaga eh, v primerih prakse so najemanja. No, seveda moramo v vsakem primeru preučiti najboljše razpoložljive možnosti. To seveda ni moje delo, jaz nisem strokovnjake na tem področju, to opravijo naše službe. Uh, ampak jaz se torej zauzemam za uh, preopisano politiko, če mor prej uh, ni bilo tako. Kako ste že omenili, najemamo tudi strokovnjake, ki nam pomagajo na najboljši možni način uh, in na, najbolj učinkovit uh, način upravljati uh, vprašanje stavb. Uh, in to je pomembno, kajti nimamo vedno dovolj človeških virov, ki so usposobljeni, ki bi bili usposobljeni za to. No, verjetno bo lahko Marko nekaj več povedal o tem, pa tudi o dokumentih in napotitvah. Eh, no, eh, spregovorila bi še o vprašanju stroškov misij. Um, jaz se tukaj zauzemam za polno preglednost, tudi če smo zaradi tega lahko tarča kritik. Um, naj z vami uh, podelim nek zgled, primer. Zaprosila sem naše službe, naj preučijo strošek Ehm, recimo misij zunanih ministrov in nič, nobenih dokumentov nismo našli, ki bi razkrivali stroške ehm, misij ministrov eh, v nacionalnih predstavništvih. Eh, Italija sicer ima pregled stroškov, ampak eh, to združuje tudi druge zunanje aktivnosti, torej gre tudi za potovanja eh, premijeja, ministra za obrambo in tako naprej. Mi smo se torej odločili, da bomo pri tem dosegu zagotovili popolno preglednost, čeprav nas to včasih eh, izpostavi kritikam. Ampak tukaj moram spet pojasniti, kaj je pomembno. Najprej moramo korektno porabiti denar in potem moramo pojasniti, kako smo ga porabili. Eh, konkretno poraba korektna poraba denarja zame pomeni naslednje. Najcenejša opcija, ki služi našemu cilju. Naj vam podam primer. Um, februarja je moj program takšen, da moram biti uh, zjutraj v Kuwaitu, potem zvečer moram biti v Bruslu in naslednji dan v Sofiji. In to je težko včasih eh, izvesti z komercialnimi leti, čeprav nam je to uspelo. Ehm, je pa tako, da moramo včasih naše potovalne ureditve ehm, urediti na tak način, da to ni možno urediti z komercialnimi leti ali pa so komercialni leti celo dražji. Evropska unija v nasprotju z nacionalnimi um, diplomatskimi organi nima v lasti letal, tako da v primeru, da potrebujemo zasebno letalo, moramo to najeti. Uh, včasih uh, se pri tem odeležijo tudi nacionalne delegacije ali pa druge institucije in potem lahko seveda stroške porazdelimo. Zato se morate zavedati, da lahko potem za posamezno osebo izgleda ceneje se odločiti za komercialni let, ampak če upoštevate vse osebe, ki so vdeležene pri tem, je včasih ceneje najeti zasebno letalo. Skratka, vedno si prizadevamo za najcenejšo opcijo, eh, ki pa seveda ne sme negativno vplivati na delo, ki ga upravljamo. In pri tem se zauzemamo tudi za polno preglednost. mislim, da bi bilo dobro, če bi tudi nacionalni organi se odločili za podoben eh, pristop popolne preglednosti. No, ampak včasih moram pojasniti, da je težko biti na dveh mestih ob istem času in veliko krat moje delo to zahteva. No, vem, da je to problem tudi za Evropski parlament. tudi vi si prizadevate za to, da ste pregledni, da ste odgovorni v povezavi z misijami, ki jih opravljate po svetu, ko opravljate svoje parlamentarno diplomatsko delo. Torej gre za vprašanje, ki zadeva vse nacionalne institucije, vse evropske institucije, lokalne institucije. Um, Torej, vsak eh, organ, ki upravlja za javnim denarjem, ima dožnost, da je pregleden, odgovoren, da poskrbi za kar največjo možnost stroškovno učinkovitost. In vsak mora seveda razumno eh, ravnati z javnimi sredstvi. V tem smislu je naša odgovornost enaka. No, um, Meni se zdi vsekakor pomembno, da smo pri tem kar se da pregledni, da podatke eh, razkrivamo, kdaj smo šli kam, zakaj, kako in tako naprej. In to je pomembno tudi pri. Um, tudi v smislu dokazovanja našega dela. Jaz sem recimo v misiji obiskala Azerbajdžan in Armenijo. Eh, obiskati obe državi na, ob istem uh, času je bila seveda politična odločitev, gre za državi uh, ki sta obe zapleteni v zamrznjeni konflikt. Zato je bilo pomembno, da obiščem obe državi in da obema državama posvetim uh, enako časa, isto količino časa. Uh, in to spet ni vedno možno doseči z komercialnimi leti. No, potem pa še vsebina našega dela, ta je seveda vedno povezana z človekovimi pravicami, z dvostranskimi eh, odnosi in pa seveda z reševanjem konflikta. Zame torej takšna misija, takšen obisk ima dodano vrednost. Jaz na ta način lahko lažje pojasnim, kaj pomeni evropska zunanja politika. Tudi sem spadajo tudi obiski takšnih držav, ki se morda zdijo eksotične, ampak imajo uh, za nas. Eh, velik političen pomen. Eh, skratka, eh, tukaj se ne želim zagovarjati ali pa braniti, želim samo zagotoviti, da smo čim bolj pregledni. Vem, da me kolegi tukaj razumejo, se morajo tudi sami včasih ponujati podobne razlage. Verjetno lahko Marko kaj pove v zvezi z nami. Hvala, da ste odgovorili na. Um, ta obširni vprašalnik 53 uh, vprašanj prisluhnil sem uh, računskemu sodišču. Jaz medijem, da bi posamešne delegacije morale same odločati o tem, katere stavbe pridejo za njih upoštevanko. Hvala. Gospod Dejonke, naslednji. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Hvala lepa. Go govorimo o stavbe stavbah. Torej, tukaj gre predvsem za delegacije in pa rezidence v tretjih državah. No, obliko dela, ampak res so tukaj razlike ogromne. Če že govorimo o preglednosti, bi morali bolj natančno vedeti, uh, zakaj potrebujete v med skupini za svobodo veri izpovedi in opazil sem, da je tukaj izvajanje na področju človekovih pravic. Uh, zaposleni sami tega ne znajo pojasniti. Um, nadomestite nekoga, ki se je že pridobil določeno stopnjo strokovnega znanja za nekom, ki tega nima. Še gospod Javor. Hvala. Jaz sem bil lansko leto poročevalec za različnico, gospod Devita se morda spomni, da smo razpravljali o pomembnih zadevah. No, nekaj napredka je bilo doseženega, nekatera vprašanja pa še vedno niso rešena. Najprej bi želel opozoriti na neko pomembno temo. Namreč včasih obstaja um, ehm, tanka meja med uh, ekonomsko diplomacijo in pa lobbyingom, ki je lahko tudi nezakonite narave kaj lahko na tem področju naredi SZD, zato da bi ustrezno razlikovali med eh, ekonomsko diplomacijo in pa lobbyingom? Eh, kaj bi lahko bil kriterij za jasno razlikovanje? In pa še proračunske postavke za SZD. Vemo, da je sistem zapleten, veliko postavk komisije Mm, se ne pokriva nujno za postavkami za SZD, ali bi bilo možno poenostaviti proračun SZD-ja, tako da bi lahko dodelili vsa sredstva za SZD v enotni proračunski postavki, kajti včasih je težko slediti sredstvom um, oziroma vedeti, iz katerih proračunskih postavk prihajajo. Potem pa še tretje vprašanje kako delujejo delegacije ISZD-ja v državah zunaj Evropske unije. Torej, tam morajo seveda slediti vsem pravilom glede eh, javnih razpisov, eh, prepovedi korupcije. Slediti morajo torej evropski zakonodaji, pa tudi lokalni zakonodaji, ki pa včasih ni uh, povsem pregledna ali transparentna. Torej, recimo, če gre za zakonodajo o javnih razpisih ali pa pač zgolj za to, da morajo poštevati realnost postopkov razpisov v državah, ki so včasih politično pristranske ali celo um, skorumpirane. Kako se obadate s takšnimi primeri korupcije in kako lahko zagotovite takšne eh, javne razpise, da bodo v skladu za tako evropsko, kakor tudi za lokalno zakonodajo. In pa potem še primer pranja denarja v Afganistanu in podkupnine, oprostite, gre za Azerbajdžan. Um, tukaj se seveda zastavlja vprašanje neustreznega vplivanja azerbajdžanskih interesov na evropsko politiko. Uh, kaj lahko naredi Evropska unija pri raziskavi tega specifičnega primera in kaj lahko v prihodnosti naredimo za to, da bi preprečili to vrstne dogodke. Hvala lepa. Uh, gospod Klinc, uh, beseda je vaša. Uh, visoka predstavnica, ja, prosim, nadenite si eh, slušalke. Hvala lepa. V svojem uvodu ste pojasnili, da uh, želite zaščititi multilateralizem. Ta pa je ta hip zelo ogrožen uh, zaradi tega, kako mednarodno deluje gospod Trump. In lahko bi pričakovali, da bodo države članice Evropske unije v teh okoliščinah eh, močneje stopile skupaj in da bodo izvajale koordinirano zonanjo politiko. Kako je možno, da ne glede na te okoliščine, uh, v Generalni skupščini Združenih narodov. Nekatere države članice glasujejo proti skupnemu stališču oziroma skupni liniji Evropske unije. Kako boste ukrepali proti temu? Kar se tiče Izraela in Palestine, je gospod Trump uh, sprejel zelo enostransko odločitev, kajti Izrael, eh, oziroma Jeruzalem je razglasil za uh, glavno mesto Izraela. Uh, hkrati pa je grožil, da bo umaknil finančno podporo tistim državam, ki se s tem ne strinjajo. Ali imate nujni načrt skupaj z Evropsko komisijo za to, da bi zagotovili, da se bodo humanitarne. Eh, zaveze palestincem lahko nadaljevale. Potem Kuba, eh, predsednik je poskusal ustaviti eh, politiko njegovega predhodnika ali jo pa obrniti na glavo. Potem Turčija. V zadnjih dneh vidimo, vidimo, da je Turčija ukorakala v sever eh, Sirije in sicer za nemškim orožjem, nezakonito. Eh, in ljudstva oziroma kurdi, lahko čisto konkretno rečemo, so sedaj napadeni. To pa so eh, ti kurdi, ki so se uspešno borili proti ISO. Um, ehm, torej, ISZD eh, ta hip še ni zauzel eh, nobenega kritičnega stališča v zvezi s tem. In zato me zanima sledeče, ali lahko računamo s tem, da bo ISZD zauzel stališče v zvezi s tem in zanima me, kakšne bodo morebitni vplivi na fiskalno zmogljivost, s katero Evropska unija eh, ta hip podpira sirske begunce v Turčiji. V zvezi s proračunom eh, so kolegi postavili že številno vprašanje, zato bom čisto kratek. Eh, mednarodno financirani projekti. V zvezi z njimi je tako, da komisija izhaja iz tega, da vsi vse organizacije, ki se tega udeležijo, upoštevajo predpise v zvezi za financiranjem. Kako naj to razumim? Kak, razumem? Kako zagotovite, da drugi, eh, ki so udeleženi mednarodnih projektov, torej te organizacije, res spoštujajo oziroma na isti način, kot mi interpretirajo te predpise? Potem um, kadri. Eh, tukaj sem opazil nekaj. Imamo veliko sodelavcev, ki opravljajo nadure, pa tudi ne jemljajo eh, dopusta, pa si ga potem pustijo izplačati. Ali je to na ključje, ali pa je to neke vrste kultura, ki, eh, iz katere izhaja, da je delo pomembnejše od dopusta. Hvala lepa. Sada je pa še štirje kolegi ki so prosili za besedo. Prosim, da se omejite na eh, dve minuti. Gospa Pitela, izvolite. Hvala lepa, eh, gospa visoka predstavnica. nimamo dovolj časa za eh, resnično razpravo, to obžalujem, a morda bi lahko organizirali še en sestanek. Pripravila sem celo vrsto vprašanj in žal ne bom imela časa za vse. Eh, torej ne vam nakritko povem, kaj me zanima. Prvič. Politika enakosti tega ne obravnavamo dovolj resno v nasprotju s tem, kar ste dajali leta 2017. Je bilo od 43 ljudi, ki so postali ambasadori, samo 12 eh, eh, žensk, oziroma 12 odstotkov žensk. Eh, vzpostavili ste delovno skupino za enake možnosti. In zanima me, koliko ljudi je v tej delovni skupini in koliko od članov je žensk. Potem nadlegovanje žensk, torej leta 2017 je bilo zabeleženih 75 eh, primerov, 23 teh postopkov je še odprtih. Ali je prišlo do spremembe trenda v primerjavi s preteklimi tremi leti in če je odgovor da, zakaj je? In potem še eno vprašanje, kako, kakšno pomoč ste nudili žrtvam nadlegovanja? Potem nadaljne vprašanje, geografska uravnoteženost, ko imenujete eh, člane delegaciji Evropske unije. Samo 15 odstotkov mest je bilo danih um, ehm, EU 13 terici. Zanima me še nekaj. Naročila, torej javna naročila. Ali imate tudi podatke, eh, ki se nanašajo na zneske pod 60 tisoč evrov? Potem stroški sestankov zakaj so sestanki v Bruslju mnogo dražji od sestankov zunaj Brusla. Eh, torej, v Bruslu 303 evrov na osebo in zunaj Brusla 191 evrov na osebo. ali se ESZD zanima za problem, ki ga opisuje eh, New York Times, torej prodaja orožja v Saudsko Arabijo. Yes. Eh, ostatnje vprašanje, v takem razie pomine. In eh, obljubim, to je zadnje vprašanje. Eh, izpustila bomo za druga vprašanja, ki sem jih pripravila. Pravkar sem se vrnila iz Čile, Čila, Chilea. Tam imamo tri diplomate. In sedaj uh, se pogajamo o trgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in to državo. Ali ni število teh mest prenisko? Kitajska je uh, največji trgovinski partner te države. Uh, tudi ZDA so velik trgovinski partner Čile in tam imajo mnogo več eh, osebja kot mi. Torej, kaj menite o tem vprašanju? Se upravičujem, da sem porabila toliko časa, ampak sem poročevalka v Sinci in niste mi dali na voljo dovolj časa. Čas je problem, to je omejen vir, ampak hvala lepa za vaše vprašanje. Gospa Ajala Sender. Gospa Mogherini, lepo pozdravljeni. pompejo vodi nacionalnih delegacij. Eh, Naše delegacije močno cenijo vaše delo in želijo z vami razpravljati o vašem delu. No, eh, res bi bilo dobro, če bi se lahko srečali z vami. Kar se tiče mojih vprašanj, imam tri manjše vprašanja. Eh, torej, predvsem pa govorim o vodstvu delegacije, s katerimi smo mi največkrat v stiku. V glavnem so te delegacije izredno učinkovite, Mm, hitro se učijo svojega dela. Čeprav je dela, ki niso bila v skladu z standardi, ki veljajo na evropski ravni. Zato me zanima, na kakšen način bi lahko izboljšali strokovnost vodi delegacij in pa osebja, zato da bi se lahko prilagodili potrebam v posameznih državah, ki so lahko specifične to moralo biti nekoliko bolj uh, homogeno. No, uh, vodje delegacije, delegacij se tudi enkrat letno srečajo v Bruslju, ampak morda bi lahko našli kakšno bolj učinkovito formulo za to, da bi izboljšali njihovo delo. In pa potem eh, tudi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kot je ZN. Napadala delo um, evropske delegacije v tretji državi, kar je sicer dobro spremljivo, saj te agencije delujejo neodvisno, ampak vseeno, kako bi se lahko izognili takšnim uh, sistem zgodnega opozarjanja za prednostne države? Morda bi lahko imeli sistem zgodnjega opozarjanja v institucijah, zato da ne bo nedoslednosti pri, nasem, pri našem delovanju. Bi morali imeti vaše službe kakšen sistem zgodnega opozarjanja. Tako bi lahko vsak dogodek, ki se zgodi v kakšni naši prednostni, v kakšni prednostni državi, bi bili vi na to eh, opozorjeni in potem bi se izognili problemom. Uh, vas podpiramo v zvezi s tem. In potem moje poglavitno vprašanje. Sem poročevalec za finančno uredbo. In za vas podpiram, imate pa tukaj zelo ambiciozen program in uh, v zvezi s tem vam želim uh, veliko uspeha. Toda mene skrbi, potrebuje veliko podpore. In drugič, problem s skrbniškim skladom je, da je veliko akterjev vključenih in to v Afriki. Hvala lepa, sedaj pa gospod Zdehovski. Hvala lepa. A, na češkem pravimo, da najbolje pride na koncu. Ne vem, ali naj to povežem s seboj ampak eh, potrudil se bom za to, da se bom omejil na dve minuti. Torej, javna naročila, eh, javni razpis. Eh, to je pravzaprav nekaj, kar je poglavitno pri celotni problematiki. Včasih je to preveč zapletano, včasih se preveč osredotočamo na vejce v stavku in včasih bi lahko zadeve uh, uredili bolj, na bolj pocen način na kraju samem, ne pa da zadeve uvažamo iz Evrope. Evropsko računsko sodišče ne bo moglo rešiti vsega, ampak ko mi poslanci potujemo in ko vidimo, uh, da eh, so nekatere predmete prenesli iz Evrope, se mi zdi to čisto preveč komplicirano. Potem drugeč, kakovost osebja. Sedaj sem bil udeležen misije za opazovanje volitev in moram reči, da so bile informacije o atentatih in um, tveganjih nekaj, če eh, sar nam ISZD e ni uh, podala. In to je slabo. Mi nismo prejeli teh informacij. Te informacije smo prejeli od američanov. Zgodil se je uh, atentat eh, neposredno potem, ko smo odpotovali iz kraja, kjer smo uh, izvajali uh, nadzor in en atentat je bil izve, so preprečili uh, ravno pred tem. In škoda je, da uh, nam teh informacij ni posredovala ISZD. E to so naši ljudje, to so ljudje, ki jih plačujemo in oni bi morali poskrbeti za nas. Uh, In eh, rad bi omenil še zadnjo točko, ki so jo omenili tudi že kolegi. Po letu 2004 eh, so se EU pridružile številne nove države. Gospa visoka predstavnica, poslali ste nam številke. Govoril sem za vašim sekretarjatom, koliko Čehov, Poljakov, Romunov je v vaši službi, ampak katera delovna mesta imajo. Ko Eh, izbirate ljudi, ali vi veste, ali bodo to španci, italijani, francozi. Eh, kajti oni dobijo prednost, nobenih Poljakov, nobenih Čehov, nobenih Romunov. Kako boste vključili tudi te države? Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj gospod Flenagan, zadnji govornik. torej ne se navižem na 90 eh, minut, eh, torej na nogometno tekmo, sedaj imamo dodatek in eh, sedaj bom jaz zadev gol. Gospa Mogherini, prihajam za Irske. Mi smo neutralna država in smo ponosni na to. V Lizbonski pogodbi, oziroma Irska je o referendumu o Lizbonski pogodbi glasovala proti. Potem pa so organizirali še en referendum, kajti Evropa ni dobila odgovora, ki ga je hotela. In na drugem referendumu so nam obljubili, da bomo lahko ostali neutralni in da nam ni treba skrbeti. Torej na Irskem je čisto jasno, da nismo tako navdušeni uh, o tem, kar govorite. Um, vi in tudi drugi iz komisije ste večkrat eh, omenjali obrambno in varnostno politiko, eh, ki da uživa veliko podporo. In toliko sem to slišal, sem se nasmehnil. Kajti pogledal sem se agregirane podatke za Irsko, eh, postavljal sem vprašanje v zvezi s tem Evropske komisiji, vi govorite o odprtosti in preglednosti, ampak jaz teh podatkov nisem videl. Odgovore, ki sem jih prejel, niso jasni, nisem dobil podrobnosti o uh, službi za. Uh, versko. Dejali ste, da eh, so bile študije opravljene eh, enako vredno posod po celi, Irski, po celi Evropski uniji. Ali je možno, da je to podpiralo samo nič odstotkov ljudi, pa še vedno so lahko dobili veliko podporo iz drugih delov Evropske unije? Vi ste se zavezali preglednosti in odprtosti. Ali lahko dobim te številke, kaj ti eh, res ne slišim rad? da so uh, irski državljani večinsko za več obrambe, za več um, uh, financiranja tistega, kar v resniči uničuje človeška življenja. Želim podatke v zvezi s tem. Včasih se izdelujejo te študije samo zato, da bo Evropska unija videti lepa. Potem je bila tukaj še ena študija. Ali mislite, da je varnost pozitivno, je bilo vprašanje. Uh, 78 eh, odstotkov je eh, dejalo, da je to pomembno in sedaj pravite, da je treba storiti še mnogo več. Zelo spremljam to, kar delate. Poskušal sem vstopiti tudi. Torej, torej šel sem do Evropske eh, obrambne agencije in policija me je odvlekla stran in uh, nekoga je uh, varnostnik celo udaril. Toliko o preglednosti in odprtosti. Hvala lepa. Res sem hvaležen kolegom, ki ste podali svoja vprašanja. Gospa podpredsednica, eh, vidite, kako, kakšne so odzivi. Naj vam povem, da bomo imeli tolmačenje do 11. uri, potem pa bomo morali nadaljevati v italijanščini. Uh, nimam nobenih težav s tem. Lahko uh, razumem uh, španščino, italijanščino, francoščino, angliščino, ampak ob 11. bo morala biti že nekje druge. Toliko o časovnih razporeditvah tukaj. Torej, eurobarometrovi podatki po nacionalnostih. Torej, teh podatkov jaz osebno nimam, to ni namreč moja naloga, ampak poskrbila bom za te informacije in vam jih posredovala. To bi tudi mene zanimalo. Torej, šla bom od vprašanja do vprašanja. Torej, sodelovanje z državami članicami. Lokalno, torej, lokalno sodelovanje odlično sodeluje. Pred kratkim je sodelovalo 28 eh, držav članic v sodelovanju z generalnim sekretarjatom. Rezultat je bil odličen, o tem se tudi sama vedno znova prepričam. In to je tudi eden od razlogov, zakaj naše delegacije potrebujejo veliko prostora za sestanke, veliko prostora, kajti eh, mi se ne srečujemo z, mo, z našimi partnerji v državi. Eh, mi koordiniramo tudi prisotnost držav članic na terenu in to pomeni, da se včasih enkrat na teden, včasih večkrat na teden, eh, ne njihno koordiniramo na več ravnih, torej ne samo na ravni veleposlanikov, ampak tudi na ravni tistih, ki se ukvarjajo za gospodarstvom, za parlamentarnimi zadevami in tako naprej. Torej, ne njihno poteka koordinacija eh, držav članic na lokalni ravni. In kar se tiče naprimer eh, podnebnih sprememb in pa eh, trajnostnih ciljev, trajnostnega razvoja. Vsi so govorniki Združenih narodov na terenu eh, nam povijo, da Evropska unija opravlja ulogo koordiniranja teh 140 delegacij in če ne bi bilo tega, potem ne bi bilo nikoli soglasja v Združenih narodov. In to delo ne poteka v Ženevi ali v New Yorku, to delo poteka lokalno v državah. Vprašali ste, zakaj so naše pisarne v Ženevi in pa v New Yorku tako velike. Torej, Evropska unija uh, igra vlogo koordinatorke v teh dveh mestih in to zahteva več sestankov za koordinacijo v istem trenutku, včasih petkrat dnevno in to zahteva upletenost različnih ravni, različnih delovnih skupin in to seveda zahteva ogromno uh, uh, prostorov za sestankov. Torej, če želite koordinirati delo držav članic, morate.